Prva točka je glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer po členu 138 poslovnika Evropskega parlamenta. Gre za poročilo Marka Skurija o Evropskem letu prostovoljstva. Mislim, da poročevalec želi besedo. Čisto na kratko, gospa predsedojoča. Rad bi se le zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno v tem parlamentu. Zahvalil bi se vsem odborom. Mislim, da lahko spregovorim v imenu vseh poročevalcev, poročevalcev v senci, ki so pripravljali to poročilo. Pripravljali smo poročilo, ki govori o prostovoljstvu. 100 milijonov prostovoljcev imamo v Evropi, ki se s tem ukvarjajo in ki si vsak dan prizadevajo v dobro drugih v naši družbi. Zaradi tega moramo povečati proračun in okrepiti lokalne dejavnosti. Zahvaljujemo se tudi komisarju in pa švedskemu predsedstvu za odlično sodelovanje. To leto se bo pričelo z resničnim zanimanjem za eh, to področje, ki predstavlja eh, temeljni del naše družbe. Hvala lepa za vsem, vsem za sodelovanje. Much, um, I... Najlepša hvala. Sedaj pa bomo o tem glasovali in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Ja, konec glasovanja. In poročilo smo sprejeli. Čestitke poročevalcu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Herberta Rojla o sporazumu o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Mr. Brock. Gospod Brok. Moja naprava ne deluje. Prosim, da jo popravite. Sicer pa sem obakrat glasoval za. Dobro, gospod Brok, poslali vam bomo tehnika. Naslednja točka, poročilo Herberta Rojla o mandatu za mednarodno partnerstvo za sodelovanje na področju energetske učinkovitosti. Gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to poročilo je bilo sprejeto. Čestitke poročevalcu za obe poročili. Naslednja točka, glasovanje o predlogu resolucije odbora za zunanje zadeve, gre za strategijo širitve za leto 2009. Glasujemo o prvem členu, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. to lahko preverimo, seveda, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 6, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani. To bi rada preverila, torej glasujemo v predlogu spremembe 3, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 13. Za, proti. Oprostite, poimensko glasovanje, torej glasujemo o predlogu spremembe 13 ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe štiri poimensko glasovanje ne predlog spremembe štiri za proti vzdržani to moramo preveriti elektronsko glasovanje torej o predlogu spremembe štiri Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 22. Glasovanje v štirih delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 24 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani zavrnjeno. Lahko preverimo, če želite. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 8 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 10 za proti vzdržanje zavrnjeno. Ja, lahko to preverimo, če želite. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 10. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava C v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto in drugi del za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije kot celoti, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kolegi, še sporočilo, ki je zelo primerno v tem trenutku, kajti ravno kar smo glasovali o širitveni strategiji za leto 2009. Z velikim veseljem vam lahko sporočim, da je danes z nami delegacija poslancev iz Hrvaškega parlamenta Saborja.